če bo to uvedeno, bo to škodilo Grkom, ne bomo mogli Grkom več pogledati v oči, če bomo to sprejeli. Hvala. Podjekovati pani komisarci. Tako dlouho vydržela. Htjel bih Hvala lepa, hvala tudi vam, gospa komisarka, ker ste ostali z nami tako pozno. Eh, predsedujoči se tudi zahvaljuje vsem tolmačem, ker so ostali dlje, kot je bilo predvideno. Zasedanje se nadaljuje jutri, v četrtek 2. februarja ob 9. do 2. popovdne. Dnevni red je objavljen na spletni strani. Konec zasedanja.